Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Birder, akcijski načrt Evropske unije za boje proti nezakoniti trgovini s prosto živečimi vrstami. Gospa poročevalka, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala